liebe kolleginnen und kollegen herzlich willkommen zur ersten sitzung pozdravljeni na prvem zasedanju odbora za okolje upam da ste si vsi dobro opomogli imamo ambiciozen program ersten sitzungswoche einen donnerstagnachmittagtermin. imamo termin v četrtek popoldan. Nekoliko težje bo zaradi tega delati, ampak vseeno lahko delamo in mislim, da kar začnemo z dnevnim redom. Sprem dnevnega reda, prva točka, nobenega predloga spremembe, tako da je dnevni red sprejet, druga točka, sporočila predsednika, Dve spremembi sta se zgodili. Jorgoša Cabarkakisa bo zamenjala Brita Reimers. Eh, John Maria Uđasa pa bo nadomestil ali nadomestila Andreja Zanoni. In oba kolega lepo pozdravljamo tukaj v odboru. Mm, gospod Uđas je še tukaj, kaj pa ostali? No, bomo naslednjič predstavili nove kolege. 31. avgusta bomo imeli končno oceno okoljskega programa, ki ga je predložila komisija. Pripravljamo poročilo na lastno pobudo, tudi v luči sedmega okoljskega akcijskega načrta. Uh, Šesti se bo leta 2007 iztekel in eh, parlament je jasno povedal, da potrebujemo sedmi eh, program, eh, ampak tako parlament kot tudi svet okoljskih ministrov si želi sedmi okoljski program. V Johannesburgu bo, potekalo, bo potekal pripravljalni, bo potekala pripravljalna seja na naslednji podnebni vrh, tam so se sestale tudi države v razvoju, ki si niso mogle predstavljati, da ne bi nadaljevali z kjotskim protokolom in si zelo prizadevajo za to, da bi dobili drugi kjotski sporazum. Dobili smo obsežno peticijo iz Avstrije z 7000 podpisi za izstop iz jedrske energije. 70 um, tisoč uh, je bilo teh podpisov. Eh, potem imeli smo tudi ehm, teden eh, voda, velik kongres o tem. Gre za to, da bi globalno gledano zmanjšali porabo vode. In pa želim omeniti tudi odločitev Evropskega sodišča iz tega tedna. Šlo, gre za odločitev o čebeljem vosku in o nesnaževanju z genetsko spremenjenimi organizmi sodišče se je postavil na stran če, gojiteljev čebel in uh, so upoštevali pri, njihove pritožbe. Če je, upošteva se pritožba, če je med v več kot 0,9 odstotni meri onesnažen z GSO-ji. Eh, to je pomembna odločitev za genetsko tehniko v Evropski uniji. Eh, seveda mm, moramo upoštevati tudi to, da čebele lahko letijo do 16 km daleč in zato bomo še videli, kakšne posledice bo imela ta sodba sodišča. Potem bi omenil še dve delavnici naše delovne skupine za zdravje. Um, ena izmed delavnic bo potekala 12. oktobra. Takrat bomo govorili o zdravljanju in življenju z epilepsijo. Torej, govorili bomo o bolezni, o epilepsiji, ki prizadane na tisoče ljudi v Evropi, pa tudi 30. novembra bo potekala delavnica vsakič od 16.30 eh, do 18.30, da druga delavnica pa bo govorila o alternativni medicini. um, toliko sporočil o tem, kaj se je zgodilo poleti. Uh, sedaj pa kar naslednja točka na dnevnem redu. Stališče parlamenta v predlogu proračuna za leto 2012. Vsi oddelki, poročevalka je Juta Hauk, imamo celo vrsto predlogov sprememb, o katerih je potrebno glasovati. In predlagam, da kar začnemo z glasovanjem oziroma najprej sprašujem poročevalko, če želi besedo. Hvala. Eh, samo nekaj opozoril. Opozarjam na to, da ne glasujemo kar tako, ampak da smo imeli še v torek srečanje poročevalcev v senci. In uh, zato sem še enkrat utemeljila moje predloge za to, kako naj odbor glasuje. K resoluciji naj povem naslednje. Nekateri pravijo, vse je bilo razumno zapisano, zakaj bi kdorkoli uh, z, bil proti tej resoluciji. O tem govori eh, predlog spremembe Skilakakis. No, ampak samo mislim, da ne moremo sedaj tukaj pisati romano o proračunu za naslednje leto. To, kar je zapisano, je vse lepo in prav, ampak uh, To smo že podprli kot celoten parlament, vse trikrat, eh, ne na zadnje takrat, ko smo glasovali o strategiji za leto 2020. Zato sem tudi tam, kjer, eh, je, kjer pravzaprav ni bilo nič narobe, um, morda kaj črtala, preprosto zato, ker se mi je zdelo, da ta besedila nimajo kaj iskati v naši resoluciji za proračuno leto 2012. Potem še nekaj o tem, kar je želela doseči Korin Lepaš. Želela je EFSI za, uh, predpisati pet odstotno rezervo, češ da na skrižja interesov v EFSI niso bila rešena, da ta postopek uh, še ni dokončan. Naj povem, da Eh, ni nobene druge agencije, ki bi si tako zelo prizadevala za rešitev teh navskrižij interesov kot ravno EFSA. No, ampak dobro, mogoče je to samo moja ocena. Mi kot pristojni odbor in uh, kontaktna oseba za EFSO bi morali morda počakati na to, kaj bo odločilo računsko sodišče, kaj bo odločil o štirih agencijah, ki jih eh, preučuje v posebnem poročilu. Eh, piše poročila o tem, kako one upravljajo svoja navskrižja interesov. Če se bo izkazalo, da je ESA postopala na eh, robe, potem lahko še vedno sprejmemo ustrezne ukrepe. Ampak to sedaj ne spada v naš proračun. In pa še zadnji stavek. Letos nimam nobenih priporočil glede pilotnih projektov in pa preventivnih ukrepov. To sem razložila tudi na sestanku poročevalcev v Senci. Lansko leto smo si jaz in moja pisarna, zlasti Katja, eh, zelo prizadevali, upoštevali in preučili sva vse ideje, ki so jih predložili kolegi, eh, skušali sva preveriti, ali je neka ideja primerna za pilotni projekt ali ne. O tem sva razpravljali, zadeve spreminjali, to je trajalo ure in ure. In na koncu, ko sva prišli v odbor, so politične skupine, se politične skupine niso držale mojih priporočil. In uh, ni šlo za eno samo negativno mnenje v uh, odboru. Teh negativnih mnenj je bilo več. Zato letos nisem zapisala priporočil, ogledala sem si samo to, kar je ocenila komisija. Uh, oni so pripravili uh, seznam od A do D. Uh, na to sem priporočala skupini, da naj uh, se sestanemo in uh, sestavimo nek seznam za naš odbor. In uh, ta seznam bomo potem uh, tudi zastopali v odboru za proračun. Vse ostalo pa sedaj prepuščam modrosti odbora. Ja, ta se bo izkazala v glasovanju, pravi predsedajoči, prvi predlog spremembe. 6300 za, proti, vzdržani, sprejet. 6301 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem, ena nič ena, za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, tri nič tri, Korin Lepaš, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjen. 6-3-5 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 6-3-2 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 6-3-6 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 6-3-6 za. Proti. Vzdržani. Sprejet šest, tri, nič, sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, tri, nič, osem za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, tri, nič, devet za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, tri, ena, nič za, proti, vzdržani, sprejet. Proti. Vzdržani. Sprejet. 6338 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 6311 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 6312 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 6313 za. Proti vzdržani. Sprejet. 63-14 za, proti, vzdržani. Sprejet. 63-15 za, proti, vzdržani. Sprejet. 63-16 in 63-37 identična sta za, proti, vzdržani. Sprejet. 63-17. 63-17 za, proti, vzdržani, sprejet. Pilot project and preparatory actions. Sedaj 63-33 za, prosim, eh, pro, proti, vzdržani, sprejet. 63-19 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 63-20 za, proti, vzdržani, sprejet. 63-21 za, proti, vzdržani, sprejet. 63-22 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. abstimmung ist beendet. Konec glasovanja. 27 za, 20 proti, sprejeto. Predlog spremembe Janoša Aderja. 63, 25 pa na jutok za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63, 26 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 63,27 pa na jutov za, proti, vzdržani, zavrnen. 63,28 za, proti, vzdržani, zavrnen. 63,29 za, proti, vzdržani, zavrnen. 63,29 za, proti, vzdržani, zavrnen. 63, 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 63, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63, 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen prej. 63, 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 63, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63, 34 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. 63, 34. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. Jasno za. 63-42 za. Proti. Ustržan je sprejet. 63-18 za. Proti. Ustržan je sprejet. 63-23 za. Proti. Ustržan je sprejet sprejet. 63 nič 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 31 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko. abstimmung beendet. konec glasovanja. sprejeto. triinšestdeset štiriindvajset Tomas Ulman za proti vzdržani sprejet triinšestdeset trideset za proti vzdržani sprejet sprejet. To so bili predlogi spremembe na proračun, sedaj pa resolucija o predlogu proračuna za leto 2012, kot ga spremenil svet. Amantma ena za. Proti vzdržanjem. Preverimo. Je to stengiš? Die Maschine hat Blockaden jetzt. Ist aber ah. Abgelehnt. Zavrnjeno. So Predlog spremembe dve glasovanje po delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Eden za, veliko jih je proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe sedem. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe osem. Za. Proti. Zdržani, zavrnjen predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Predlog spremembe 13. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe 14. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del. Za. Proti. proti vzdržani. Mislim, da sprejeto. Želite, da preverimo? Dobro, bomo preverili drugi del. Mm. Ja. Um, ähm, Bendec, kaj ne sve? Konec glasovanja je to možno, zavrnjeno. Ja, sem presenečen. Pravi so mi B15, prvi del. Za, proti, stržani, sprejet. Zdaj pa še ustni predlog spremembe zelenih. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti. Ustašani. Sprejet. Sedaj pa drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog smo imeli 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje. Glasovali bomo elektronsko. Sedaj lahko glasujete. Abstimmung ist beendet. Konec glasovanja. 41 za, 5 proti, 3 vzdržani glasovi. Čestitamo Juti Hauk. Dobro, da imamo pomembno zastopnico odbora za proračun in tudi v odboru za okolje. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu konferenca Rio plus 20, potekala bo naslednje leto junija. Dogovorili smo se o tem, da bomo imeli ustno vprašanje za rezolucijo na to temo. Imamo 185 predlogov sprememb iz našega odbora in pa 15 iz odbora za razvoj. Zahvaljujem se vsem soporočevalcem, ki so podpisali to resolucijo. Sedaj pa kar mm, glasujmo. Predoskolim je B39 in pa 100 sta bila umaknjena. Začenjamo s predlogom spremembe 26, kar tika Liotard. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 27 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 28 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverili bomo elektronsko predlog spremembe 30. Konec glasovanja. Zavrnjen. 31, 32, 33 so identični, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa četrti del za. proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet, 43 za, proti, vzdržani, sprejet, 44 za, proti, vzdržani, Niso vsi dvignili rok, zato bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 44. konec glasovanja. Ja, zelo tesno je bilo to. Zavrnjeno. Petinštirideset za, proti, vzdržani, sprejet. Šestinštirideset za, proti, vzdržani, sprejet. Sedeminštirideset z ustnim predlogom spremembe, kdo je za? Izvolite besedo. Euh, Nasprotujemo ustemu predlogu sprememb, podpiramo pa prvotni predlog spremembe v pisni obliki, tako kot je bil predlagan. S tem imamo ugovor in bomo govorili samo o izvornem besedilu brez ustnega predloga sprememb. Glasujemo o izvornem besedilu. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 glasovanje po delih prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. DV5 brezpredmeten, predlog smo imeli 52 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani sprejet, 57 za, proti, vzdržani sprejet, 58 za, proti, vzdržani zavrnjen, 59 za, proti, vzdržani sprejet, 61 za, proti, proti, vzdržani, sprejet. 60 glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvainšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet, 63 za, proti, vzdržani sprejet, 64, 65 sta identična za, proti, vzdržani zavrnjeno, 66 za, proti, vzdržani sprejet, 67 za, proti, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 71. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. 71. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 9.8 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, devež 9 za, proti, zdržani. Sprejet, 72 za, proti, zdržani. Sprejet, 73 za, proti, vzdržani. Sprejet, 74 za, proti, vzdržani. Sprejet, 75 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 76 po delih, prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, zdržani, sprejet. 78 za, proti, zdržani, sprejet. 80 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, 81 za, proti, vzdržani sprejet, 82 prvi del za, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani sprejet, 83 za, proti, vzdržani sprejet sprejet. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet, 87 za, proti, vzdržani sprejet, 88 za, proti, vzdržani zavrnen, 89 za, proti, vzdržani zavrnen, 90 za, proti, proti, vzdržani, zavrnen. No prav, bomo preverili. Perla so nimi 90. Konec glasovanja. zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani sprejet, 91 za, proti, vzdržani sprejet, 92 za, proti, vzdržani zavrnjen. 93, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, 93, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet, 94 za, proti, vzdržani, sprejet, 95, prvi del za, proti, proti, vzdržani sprejet, drugi del za, proti, vzdržani sprejet, tretji del za, proti, vzdržani sprejet. 96 za, proti, vzdržani sprejet, 97 za, proti, vzdržani sprejet. 98 za, proti, stržani. Bomo preverili predlog spremembe 98. Konec glasovanja. Sprejet. 99 za, proti, stržani vzdržani, zavrnjen. 100 umaknjen, 101 za, proti, vzdržani, sprejet. 102, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. 102, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. 103 za, proti, vzdržani sprejet. 104 za, proti, vzdržani zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani sprejet. 106 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Sto osem za, proti, vzdržani, sprejet, sto devet za, proti, vzdržani, sprejet, sto enajst za, proti, vzdržani, sprejet, vzdržani, sprejet. 110 za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti. 110, želite, da preverimo. Dobro, glasujemo. Abstimmung Bandit. Konec glasovanja. Sprejet. 112 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 113 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 114 za. Proti vzdržani, sprejet. 115 za, proti, vzdržani, sprejet. 116 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, sprejet. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, tudi sprejet. 123. prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 125. za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani. Sprejet. Do 26. Prvi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 127. za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet, 128 za, proti, vzdržani, sprejet. Sto devetindvajset prvi del za, proti, vzdržani, sprejet drugi del za proti vzdržani, tudi sprejet. 130 BG za proti vzdržani, sprejet. 131 za proti vzdržani, zavrnjen. 132 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani, sprejet. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, Proti. Vzdržani. Sprejet. 137 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 138 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 139 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 140 za, proti, vzdržani, sprejet. 141 za, proti, vzdržani, sprejet. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 144 prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Na zdravje. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še enkrat na zdravje. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 913 za proti, vzdržani, sprejet. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 148 za, proti, vzdržani, sprejet. Devet petnajst za. proti. Vzdržani sprejet. 152 beleza proti. Oh. Ich habe zwei vergessen. Also 150. 150 Billet. So proti vzdržano sprejeto, 151 za proti vzdržani zavrnjeno, 152 velje za proti vzdržani sprejeto, 153 za proti vzdržani sprejeto, 154 za proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto 155 za proti vzdržani. Sprejeto 156 za proti vzdržani. Sprejeto 157 za proti vzdržani. Zavrnjeno 158 za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, 159 za, proti vzdržani sprejeto, 160 za, proti vzdržani sprejeto, 161 za ustni predlog spremembe za, proti vzdržani sprejeto, za skupino zelenih eh, smo proti ustnemu predlogu sprememb. In ta ocena bo potrebna za vse tehnologije v posebnem sektorju. Dobro, ogovor proti ustnemu predlogu spremembe Elizabeta Gardini. Zato bomo glasovali o izvirnem besedilu. Kdo je za izvirno besedilo? Kdo je za? Proti lahko zdržani. Sprejeto torej. 162 sva proti vzdržani. Sprejeto. 163 sva proti vzdržani. Sprejeto. 164 sva proti vzdržani. Zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto, 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 167 za, proti, vzdržani, sprejeto, 168 za, proti, vzdržani, sprejeto, 168 za, proti, vzdržani sprejeto. 169 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 170 za, proti vzdržani sprejeto. 171 za, proti vzdržani sprejeto. 172, 173 in 174 so edi proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno 179, za proti vzdržanje sprejeto 180, za proti vzdržanje zavrnjeno 181, za proti vzdržanje sprejeto 182, za proti vzdržanje zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržanje sprejeto, 184 za, proti, vzdržanje sprejeto, 185 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa uvodne navedbe predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, DV ena za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, štiri, za, proti, vzdržani. Sprejeto, pet, za, proti, vzdržani proti, vzdržani. Sprejeto, šest belje za, proti, vzdržani. Sprejeto, sedem belje za, proti, vzdržani. Sprejeto, osem za, proti, vzdržani. Sprejeto, devet za, proti, vzdržani sprejeto. 11. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 9. 2. Za. Proti. Vzdržani vzdržani. Sprejeto 13 za, proti vzdržani. Sprejeto 14 za, proti vzdržani. Sprejeto 15 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 16 za, proti vzdržani. Sprejeto 17 za, proti vzdržani proti vzdržanje sprejeto, 18 in 9, 3 sta identična, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 9, 4 za, proti vzdržanje sprejeto.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 vzdržani. Sprejeto, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In da dobro zaključimo, 25. predlog spremembe, kdo je za, prvi del, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto in tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prav tako, sprejeto. S tem je čas za končno glasovanje. Glasujemo, konec glasovanja. Da bin ich ja doch sehr froh. 47 zu 0 zu 0. 47 proti nič, nič. Mislil sem že, da bo glas, izid glasovanja 50 proti 50, ampak uh, temu ni bilo tako. Čestitam soporočevalcem. Pokazali smo veliko stopnjo strinjanja in zato se vam zahvaljujem. Danke, Hvala. To je bilo glasovanje, sedaj pa še dva pomembna kosa zakonodaje. Uh, sedaj prehajamo kar na točko 5 dnevnega reda. Gre za direktivo o odpadni električni in elektronski opremi. vse, ki ne želite ostati na seji, prosim, da svoje pogovore opravite zunaj dvorane. Tisti, ki ne želijo sodelovati, prosim, nadaljujte svoje zanimive razprave izven dvorane. To velja tudi za zelene. Thank you. Ja. Hvala. Karl Heinz Florenc je poročevalec o odpadni električni in elektronski opremi. Sedaj imamo že strategijo za surovine, surovin, eh, strategijo za učinkovitost energije in eh, ta direktiva lahko to strategijo še dopolni. Ehm, je pa težko se za svetom dogovoriti, kaj naj bo zapisano v tej zakonodaji. Časovnica je tesna, ampak seveda dajemo besedo najprej poročevalcu, potem pa poročevalcem v senci in ostalim poslancem. Prosim, da Karl Heinz predstavi to zakonodajo. Hvala, gospod predsednik, hvala jo zahvaljujem se kolegom iz drugih političnih skupin, tudi poročevalcem v senci. Um, ja, naša stališča so se razhajala, ampak eh, imeli smo enoten koncept. Ein oder anderen Änderungsantrag natürlich noch reden dobro, lahko se pogovarjamo o posameznih predlogih sprememb, ampak eh, vedeli smo tudi, da svet tukaj igra čudno ulogo. Komisar je sporočil, da na zasedanju sveta da je na zasedanju sveta razpravljal o strategiji za surovine in da je bilo kar nekaj strinjanja med eh, komisijo in pa sveta o tem, kako pomembno je nadaljevati to, s to strategijo za vire. Ampak ko pa je šlo za te elektronske odpadke, pa je eh, imel vsak svoje lasno stališče, niso se mogli o ničemer dogovoriti in dobri nameni, ki smo jih imeli pri politiki surovine, surovin, v glavnem ni bilo dogovora. Zato je parlament že pred leti in leti postopal pravilno, ko je sprejel direktivo o odpadni električni elektronski opremi. Um, no, tukaj bom uh, naredil nekoliko daljši uvod, se ne bom veliko govoril o predlogih sprememb. V glavnem, ugotovili smo, da so surovine pomembni viri za naše otroke in če žel, se želimo bojevati proti podnebnim spremembam, potrebujemo tudi dragocene eh, in učinkovite naprave, zato potrebujemo spet določene vire. In zato so tudi surovine in pa tudi administracija tukaj izredno pomembne. Um, no, in uh, ker nismo dosegli, eh, torej ker smo se tukaj zauzemali za naše stališče, smo tudi prišli v spor z svetom. Mislim, da smo svetu v veliki meri popustili, tako da nam nima nič eh, očitati, ampak po današnji razpravi bo moral pos, uh, popustiti tudi svet. Tudi velike države bodo morale spoznati, da je to pomembna tema in verjetno veste, katero državo imam v mislih. Mm, včeraj smo na sestanku prečevalcev se dogovorili o tem, da je pomembna odgovornost proizvajalcev tukaj si še nismo popolnoma edini, ampak vedeti moramo, da imamo že več kot 25 let notranji trg in vsak majhen proizvajalec iz moje regije mora v 27 državah prijaviti svojo svetilko ali radio, če želi to nekje eh, prodajati. Namesto, da bi zadostovalo, če bi takšne naprave prijavil v eni državi in bi to zadostovalo za vse ostale. Uh, Ehm, tukaj moramo izkoristiti preprosto so tehnologijo in možnosti, ki jih imamo. Ampak eh, čudno je, da je svet proti temu, tudi moja država je proti temu, eh, čeprav stane na milijone evrov to, da potrebujemo 27 najrazličnejših eh, registracij. Tukaj se postavlja vprašanje, torej postavljajo se finančna vprašanja, potem obseg uporabe je tukaj jasen. Glede tega se strinjamo v parlamentu, ampak eh, nek, od, nek odprto področje uporabe je lahko prav tako problematično kot omejeno področje uporabe. Zeleni bi želeli tukaj uveljaviti oziroma uveljaviti to direktivo tudi za zelo velike naprave. V veliko veselje drugih političnih skupin smo sprejeli eh, fotovoltaiko oziroma naprave s fotovoltaiko tukaj v te naprave. Eh, tudi sam sem se za to zauzemal, eh, odbor mi je sledil in proizvajalci te sončne energije, sončnih panelov pa nam niso uspeli predstaviti svojih konceptov, kako bi lahko vse skupaj uredili brez zakonodaje. Uh, predstavili so nek res skromen dokument, in za takšnim ravnanjem industrije lahko skoraj postaneš komunist. Sedaj želijo podati drugačen predlog, pa je zato prepozno. Sedaj uh, smo pač prejeli svojo odločitev uh, glede fotovoltaike. Ja, no, no, s tem, to s komunistom nisem mislil čisto resno, ampak No, eh, pozitiven razvoj smo dobili pri vprašanju sodelovanja med državami. Tukaj je, bila, je bilo stališče soglasje. Veste, da Švedska zbira 16 kg, moja najljubša država Italija 305 kg. No, ampak ker je evropska regulacija tako razvodenena, da lahko vsak počne, kar hoče, uh, Eh, torej, to je potrebno izboljšati, zato moramo tudi komisijo podpirati oziroma kdaj pa kdaj pritisniti na komisijo. Čeprav je tukaj bilo sodelovanje odlično. Končno smo našli tudi določbe eh, glede primerov, kot je naprimer, če kupiš nekaj preko uh, internetnih strani, kot je Amazon, kjer je sledljivost uh, od izvornika do uh, končnega uporabnika nekoliko, nekoliko teže zagotoviti. Potem še vprašanje, kako bomo izmerili količino odpadkov. No, tukaj smo se ob začetku odgovorili, da bomo zato določili nek delež prodanih eh, naprav, kar je smiselno za Nemčijo, naprimer, ker kupujemo veliko novih eh, naprav. Ampak, če pa si ogledamo recimo vzhodne države, tukaj delež novih naprav še ni tako velik, zato bi te vedno stopicale za nami in zato smo predlagali nov model. Da se izmeri podatke, v zvezi z odpadnimi električnimi napravami. Mislim, da je naš. Eh, torej, določili bi glede na porabljeno električno energijo. Mislim, da je to dober pristop. Nekatere države to, temu nasprotujo, nekatere države pa so tukaj že dosegle predpisane cilje, naprimer Avstrija. Največja vrzel pri tej direktivi je bil nezakoniti izvoz odpadnega materijala. Na tisoče kontejnerjev se vsak mesec odpelje iz Evrope za temi odpadki in tukaj smo skupaj s komisijo razvili pravile glede tega. Predlagamo, da se obrne breme dokaza In eh, tukaj sploh ne smemo popustiti. Če obstaja kak kolega, ki ima eh, kakšen boljši predlog, ki je tudi izvedljiv, potem eh, naj se s tem javi. V glavnem, mi želimo obrniti breme dokaza, tako da končno postane jasno, da nezakoniti izvoz surovin več ni dopusten. Potem sledljivost do samega doma, to, zato se nisem zauzemal, zato tudi nisem uložil predlogov sprememb v tem smislu. No, ampak slišal sem, da ima avtorica tega predloga sprememb še boljši predlog, ki ga bom morda lahko tudi sam podporil. Potem obstajajo tudi poizkusi veje industrije, da bi naše zmanjšanje administrativnih skupin eh, zmanjšali ali zvišali na deset skupin. No, tu se pač vedno dogaja, da eni želijo nekaj, drugi spet nekaj drugega. Postavlja se pa vprašanje, ali bomo v prihodnosti lahko brivnike ali fen ali karkoli zamenjali niče za ena, da lahko torej prineseš eh, fen v trgovino, tudi če ne kupiš novega. Tukaj smo lahko različnih mnen. Meni je učitelj vedno povedal, eh, ko sem študiral, da eh, če pride nekdo v trgovino, potem je že treba zagotoviti, da iz trgovine tudi nekaj odnese. Sam se s tem ne strinjam, mislim, da vse skupaj ni tako črno gledo. Vsem, kar se še vsem zahvaljujem za sodelovanje. Hvala, Karl Heinz Florenc. Ja, res je, da so trgovine trgovine in niso odpadna uh, niso odlagališča za odpadke, zato moramo razmišljati o tem, kje bi lahko najbolje zbirali te, ta odpadni material. Sedaj pa poročevalci v senci, prosim, da niste daljši od 4 minut. Najprej Katalin van Bremt. Ehm, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poročevalec bom tudi sama nekaj časa spregovorila oziroma govorila o tej temi. Pripričana sem, da bomo dosegli boljši rezultat, kot je bila izvirna direktiva. Vem, da imamo različna mnenja svetom, ampak pripričana sem, da bomo lahko probleme rešili. Želim se posvetiti določenim vidikom. Mislim, da moramo razmisliti o izvirnem predlogu in o izvirnem namenu direktive. Ko smo jo prvič obravnavali, je šlo bolj za vprašanje upravljanja z odpadki, sedaj pa se je pojavil še pomembnejši razlog. Namreč zadeva gospodarske namene in upravljanje naših virov. V prvi obravnavi smo dosegli široko soglasje v zvezi z izvajanjem in z uporabo te direktive. Želeli smo pokriti čim več naprav, tako da smo razširili področje uporabe direktive. Poskrbeti smo želeli, da bi ljudje dlje časa obdržali svojo opremo. Zato smo zastavili specifične cilje. O tem smo razmišljali in o tem moramo še naprej razmišljati. Razmisliti pa moramo tudi o potrošniku. Potrošniku moramo olajšati, da bodo lažje svoje odpadne naprave zavrgli to pomeni, da moramo zagotoviti mesta v trgovinah, kjer bo mogoče brezplačno odložiti odpadno elektronsko opremo. To velja tako za brivnike, kot tudi za zobne ščetke. To je zelo pomembno, če želimo ohraniti svoj namen. Ta pristop moramo ohraniti. Kar zadeva področje uporabe, poročevalec je o tem govoril. Morda pa lahko sama dodam še osebni vidik in seveda stališče tudi moje skupine. Mislim, da moramo ohraniti določene vidike, določene vprašanja so zelo pomembna. Po mojem, nima nobenega smisla, če bi poskusili razdreti soglasje, ki smo ga že dosegli. Poskrbeti moramo, da bomo imeli trajnostno recikliranje odpadne opreme. To je oprema, ki jo kupimo in porabimo. Zahvaljujem se poročevalcu, vedno se sicer zahvaljujemo poročevalcem iz navade, vendar tukaj resno mislim, mislim, da je poročilo odlično poročevalec je zelo skrbno opravil svoje delo, res se je natančno držal stvari, o katerih smo se dogovorili v prvi obravnavi. Želimo imeti trdno stališče, želimo biti ambiciozni in to je prav gotovo nekaj, kar je jasno zapisano v poročilu in sami bomo pripravili manjše predloge sprememb, ampak bistvo je vključeno v poročilo in prav gotovo bomo to ohranili. Hvala. Hvala lepa. Tandem Florence van Brent je že legendaren, kar zadeva direktivo o električni in elektronski opremi. Flotko pa na jo to je naslednje. Čerman, uh, ja. dear colleagues, first of all I would Gospod predsednik, kolegice in kolegi, zahvaljujem se poročevalcu gospodu Florencu, in njegovi ekipi za izjemno opravljeno delo. Res je, da je bila prva obravnava velik uspeh. Velika večina je podprla najpomembnejše vidike, ki jih želimo rešiti s to direktivo. Vesel sem, da tudi danes Karlheinz Florenc še vedno zagovarja sklepe iz prve obravnave in vključuje tudi priporočila, ki jih je imel parlament že na začetku. Podpiram pristop za harmoniziran pristop na trgu te direktive, zato menim, da je definicija proizvajalca in dajanja na trg nekaj, kar bi moralo biti na evropski ravni. Imamo ambiciozne cilje glede zbiranja, zagotoviti želimo ustrezna jamstva za boj proti nezakonitim pošilkam in zagotoviti želimo tudi ustrezne scheme za to, da bi uračali manjše naprave in to so vidiki, ki jih podpiramo. Z tega vidika je schema nič proti ena za ponovno zbiranje odpadne opreme nekaj, kar bi zagotovo lahko doseglo odlične rezultate. Veselim se že uspešnih pogajanj s svetom in komisijo, zato da bi dosegli dogovor v drugi obravnavi. Hvala. Danke, kolega Panajotov. Sabine Vilc. Hvala, kolega Panajotov. Sabine Vilc. Hvala lepa. Zadovoljna sem s predlogom gospoda Florenca. Vesela sem, da se je obdržalo stališče parlamenta iz prve obravnave in da se priporočilo ne ravna po svetu. Spet vnaša glavne točke direktive, ki jo je svet želil razvodeniti. Svet želi zagotoviti, da se reciklacija, torej eh, reciklacija elektronskih odpadkov naj bi se izboljšala, ampak če svet to misli resno, potem ne razumem drugih njihovih stališč. Parlament uh, mora najti nek kompromis, ki ga bo lahko podprla večina, to nam je tudi uspela. Vendar pa pri priporočilu vseeno vidim tudi možnosti za izboljšave, ampak eh, splošno gledano se mi zdi stališče dobro. O vseh virih, eh, o katerih govori ta direktiva, vse te se omenja samo enkrat. 84 odstotkov do leta 2016, to je možno. S tem bomo dobili tudi spodbude za nadaljni razvoj elektronskih in električnih naprav. Do sedaj nismo dobili nekih eh, trajnostnih proizvodov na tem področju. Predlogi sveta z omejenim obsegom uporabe in pa eh, neizmožnosti izmenjave teh naprav eh, se mi zdi absurdno. Vedno znova trošimo vire in s tem svet tega ne bo spremenil. Eh, Siemens je napovedal, da bodo, da bodo gospodinske naprave se podražile, zato ker bi naj tam ugradili neke redke surovine, redke zemljine. Um, In sama mislim, da bi te materijale morali reciklirati, ne pa utikati v vedno nove naprave. Potem nacionalna registracija. V trenutnem priporočilu se predlaga, da se izvajalec prijavi v eni državi članici in lahko na to prodaja produkte tudi druge. Kar se tiče potencijalnega varčevalnega, kar se tiče potencijalne količine varčevanja pri zmanjševanju administracije, um, vidim tukaj nevarnost, da bi se s tem zmanjšalo odgovornost podjetij. Ni dovolj, če imamo eno pooblaščeno osebo v eni državi. Sama mislim, da morajo izvajalci imeti sedeže v vseh državah, ki želijo proizvajati svoje produkte. In potem kot eh, odbor, ki je zavezan interesom potrošnikom, moramo zagotoviti, da se bo nanomaterjale obravnavalo ločeno. Eh, nanotehnologija je dokazano mm, nenevarna. Eh, in uh, imamo tudi zanimivo študijo iz Nemčije, ki govori o tem. Hvala, imamo še celo vrsto naslednjih govornikov. Prosim, da se mojite na dve minuti. Richard Zeber je prvi. Hvala, čestitam Karl Heinzu Florecu za odlično delo, ki ga je opravil. Pomembno je poudariti, kako pomembno je varčevati z našimi viri in zlasti ima tukaj pomembno vlogo recikliranje in pa ponovna uporaba. Mislim pa, da moramo biti realistični, moramo poizkusiti odpraviti pomankljivosti pri recikliranju. Dobro bi bilo, če bi istočasno pri tej direktivi razmišljali tudi o tem, kako lahko izboljšamo našo tehnologijo, zato da bi bolje obravnavali te električne in elektronske odpadke. In zato moramo razmisliti o naslednjem koraku. Um, prav tako ne smemo dovoliti, da bi se izvažalo to vrstne um, ehm, odpadke, uh, ampak tudi doma moramo opraviti naše naloge. Ne smemo biti preambiciozni, ko gre za cilje zbiranja. Tukaj je vse odvisno od držav članic. Te morajo svoje državljane prepričati v to, da so to uh, smiselni, da je takšno zbiranje smiselno. Um, v rokah držav članic je, kako želijo to doseči, komisija pa lahko z dobrimi praksami Uh, lahko širi dobre prakse in pa skuša ugotoviti, zakaj imajo nekatere države visoke kvote zbiranja in druge nizke. Se pravi, države in pa komisija morajo še opraviti svoje naloge, uh, če želimo izpolniti naše ambiciozne cilje. Še nekaj bi želel dodati. Gospod predsednik je že opozoril na to, da trgovine z elektronsko opremo niso odlegališča odpadkov, ampak mislim, da v državah, kjer obstaja um, ustrezen način zbiranja, ta način zamenjave ena za nič ni ustrezen. Če imajo države ustrezen centre za zbiranje, je to uh, Eh, bi to morala zadostovati in če bi sedaj zahtevali od trgovin, da vse te odpadke sprejmejo, potem se mi to ne zdi upravičeno. In pa potem še evropska autorizacija. Tukaj je pomembna, kakor je povedala kolegica Vil, da. Moramo poskrbeti za to, da bodo države članice med seboj usklajene. Ne moremo situacija ne sme biti takšna, da nekatera država ima lepo ustrezno vse urejeno, tudi predvidene določene kazni, druge pa to ne obstaja. Tem, o tem govori tudi predlog spremembe 53. Če želimo notranji trg, mora delovati tudi komunikacija med državami članicami. To je pomembno, če želimo zagotoviti delovanje notranjega trga. In ne nazadnje, moramo zahtevati določeno odgovornost tudi uh, potrošniki. To, da bi, pot, da bi na domih zbirali odpadke, to se mi zdi okoljsko nespremljivo. Uh, se pravi, v glavnem tako industrija, trgovci, kakor potrošniki si morajo skupaj prizadevati za naše cilje in uh, strinjam se pa z Karl-Heinzom Florencom, da mora parlament napram svetu pokazati svoje zobe. Hvala. Situacija se prav gotovo razlikuje od države članice do države članice. V Nemčiji imamo poleg ton odpadkov tudi nek drug način, kjer se zbira manjše naprave v, eh, iz gospodinstev, manjše zadeve, kot so zobne ščetke, baterije in tako naprej. Um, kaj ti izkazalo se je, da če zbiraš odpadke na domu, potem je to najbolj učinkovito. Kaj ti, če morajo ljudje odnesti odpadke v trgovino ali zbiralne centre ali kamorkoli že, potem se veliko teh odpadkov izgubi nekje drugje. No, sam, sam mislim, da je industrija danes sposobna zbirati te odpadke, jih sortirati in. Uh, z njimi ustrezno upravljati. Korin Lepaš. Uh, hvala. Najprej se tudi sama pridružujem čestitkam našemu poročevalcu, kaj ti gre dejansko za ambiciozen, zelo dober tekst, tudi eh, z vidika konceptov ki jih predlaga. Prav tako pozdravljam dejstvo, da je tu omenjen cilj 100-odstotnega eh, zbiranja odpadkov in pa da so načini eh, financiranja eh, prav tako eh, tu omenjeni. Nadzor nad izvozom je tu še v vprašanje in pa tudi dejstvo, da se zakonske obveznosti ne. Eh, eh, ne zajemajo eh, drugih ravni poleg ravni proizvajalcev. In eh, to je še tudi najpomembnejše razhajanje. Eh, definicija namreč proizvajalcev gre namreč za pomembno vprašanje, vendar pa lahko rečemo, da je v celoti to resnično dobro poročilo, ki se ga lahko vsi veselimo. Hvala, hvala lepa karlsznite. karlheinz uh, mislim da ne smeš biti tako frustriran ampak če boš pisal tako dobra poročila kot je tole lahko prideš k zelenim zelo zadovoljni smo s tem kar si storil spoštoval si prvo obravnavo in seveda imamo širše področje uporabe, vključujemo cilje, zaprli smo vrzeli in tako naprej. Obilo dobrih stvari, vse skupaj je spet nazaj na mizi in to je odlično. Gospod Zeber, mislim, da imate prav. Potrošnikom želimo olajšati delo, ampak ne želim izgubiti možnosti, da bi tudi prodajalci imeli to možnost, da zbirajo vsaj manjše izdelke. Vedno gre za to, da upaš, da bo gospodarsko smiselno to popraviti, potem reče v trgovini, ne, to je nemogoče in nobenemu potrošniku se potem ni pri srcu te naprave jemati nazaj, da bomo radi bi jo pustili tam. Seveda so določene izjeme, ampak mislim, da že, že imamo pavšalno izuzetje za mikropodjetja. Želim pa dodati še nekaj. In sicer nanotehnologija. Komisija, še vedno čakam na, vaše, na vaš odgovor na moje vprašanje iz leta 2009. Sedaj sem še prijazen, ampak malo bom postal bolj slave volje. Torej, nano vidik. Potrdili smo to, da mora komisija oceniti nanospecifična tveganja in da bi potem to vključili v prilogo 7. To bi spet morali vključiti v uredbo. In na koncu še, mislim, da je čudno, da to vse skupaj imenujemo odpadna oprema. Sam bi te to imenoval urbano rudarjenje. V tej opremi je zelo veliko dragocenosti in dragocenih materijalov, zato tega ne smemo imenovati odpadna oprema. To so viri, to se imenuje urbano rudarjenje, ne pa odpadna oprema. Hvala. Karl Heinz Florenc se lahko odloči med komunizmom in ekologizmom. Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik podpiram Karl Heinza Florenca in druge, ki so ga prav tako že podprli. Seveda obstaja možnost, da bomo izgubili redke zemljine in da se bodo njihove cene dramatično dvignile in tudi druge, drugi materijali bi lahko bili podvrženi dviganju cene. Še vedno iščemo svoje mesto pri vsem tem in mislim, da bomo morali postopati hitro. Če ne bomo reciklirali opreme, potem bomo ravnali napak. Kar zadeva nove žarnice in svetila, vem, da proizvajalci poskušajo iz trenutnih svetil ponovno pridobiti redke zemljine in to je postopek, ki ga moramo razviti še naprej in to je tudi nekaj, pri čemer se moramo potruditi, da bomo dosež, dosegli raven EU. Določene države to že počnejo. Podprem predlog spremembe 53 o manjših napravah. Mislim, da tukaj lahko dosežemo morebitne kompromise več manjših naprav je mogoče odureči v kontejnerje, ki jih organizirajo lokalne oblasti. Ampak te varčne žarnice so nekaj, če se ne moremo odureči v običajne kontejnerje, kaj ti vsebuje živo srebro in žarnice bi se lahko razbile in živo srebro bi potem izteklo, kar bi bilo škodljivo za okolje in ljudi. Vendar ljudi moramo bolje spodbujati k temu, da bodo predmete vračali. Ne vem, kakšna naj bo časovnica, ampak mislim, da bi bilo treba vse skupaj bolje organizirati. Svetila, torej žarnice in tako naprej. Tukaj želim povedati še nekaj za žarnice LED in druge vrste žarnic, ki bi lahko bile led žarnice, mislim, da vse skupaj postaja zelo zapleteno. Tukaj moramo jasno ločevati med različnimi vrstami, kajti vse skupaj lahko postane zelo zapleteno. Ko bomo dobili še eno vrsto izdelkov. Okoni. Hvala, Sofi Okoni. Merci, Hvala, eh, gospod predsednik, dragi kolegi govorim v lastnem imenu, pa tudi v imenu Françoise Grostet, ki ni mogla danes priti. Čestitamo gospodu Florencu za kakovost njegovega poročila, ambiciozno poročilo to je. Eh, vemo, kaj pomeni 9 milijonov odpadkov in samo tretjina jih je ustrezno eh, jih je predmet ustreznega zbiranja dan danes. Eh, potem na evropski ravni, zlasti, ko gre za čezmejni prevoz eh, elektronskih eh, odpadne električne elektronske opreme. Zato bi bilo potrebno spodbuditi vse, da vzpostavijo ustrezne sisteme zbiranja teh odpadkov. Eh, potrebno se je obrniti in nasloviti tudi same potrošnike, jih spodbuditi, eh, da bodo imeli tudi lastno osebno politiko glede odpadkov, jih motivirati in jih pedagoško vzgojiti. Naprimer, primer glede mobilnikov, kajti vsi smo še nekaj časa zadržali stare mobilnike, zato ker ne vemo točno, kaj z njimi narediti. E, to je potrebno dejansko jih glede tega vzgojiti. Potem je tu več točk, ki bi jih radi sprožili. E, najprej gre e, zato, da če razumemo to željo po poenostovitvi na tem področju in da se uskladijo registri proizvajalcev v tem sektorju, pa se nam to zdi pravzaprav tvegano in sicer v več ozirih. François Grostet je na to upozorila že v času prve obravnave in da se upozori eh, proizvajalce, in sicer v okviru zakonodaje, ki se nanaša na odpadke, opozoriti, da gre za nekaj, kar potem kroži po državah, to lahko pripelje do pravih katastrof, ogrozi turizem in podobno. In eh, vsaka država članica, ki se ne drži pravil. Pa, eh, hkrati pa tudi eh, dejstvo, da proizvajalci ne vedo, kje financirati sisteme zbiranja, kaj ti, eh, kaj ti eh, pravo, eh, konkurenčno pravo mu prepoveduje, da se to proda tretjim. Potem gre tu za fiksne instalacije in eh, cilji recikliranja, tu pravzaprav cilj ni, da se borimo proti vsemu, ampak da imamo cilje, ki so izvedljivi bom hitro pri koncu svojih pripomp. Osebno bi rekla, da moramo razmisliti in sicer v nasprotju s, tega, s tem, kar je povedal kolega Šniter. Eh, z vidika, naprimer, mikropodjetij, eh, ki nimajo niti sredstev, niti dovolj prostora, da zagotovijo to zbiranje. In potem tretja priloga poročila, ki se nanaša na kategorije od proizvodne eh, električne in elektronske opreme, zakaj ne bi tu upoštevali sedaj dosežen napredek in eh, eh, kolegu Florencu bomo vse to posredovali še naknadno. Hvala lepa. Hvala, Karin Kanbah. Nach all den Lobgesängen tut es mir fast leid, dass ich nichts damit zu tun hatte, Kollege Florenz. Uh, ja, uh, ich habe eine. Hvala. Se opravičujem, da imam tukaj drugačno mnenje, gospod Florence, ampak mislim, da bi to za trgovce bila lahko dobra stvar. Včasih sem bil tudi sama delala v trgovini in vem, da toliko sredstev porabimo za to, da bi vse skupaj organizirali. To bi lahko bila dobra poteza v pravo smer. To bi moralo vključevati naprave vseh velikosti, ampak če imamo manjše naprave, potem bi moralo biti še toliko lažje, da ljudi spodbudimo, da bi storili nekaj v zvezi s tem. Odpadne naprave torej. Ne vem, kako ste prišli do takšnih količin, kajti definicija je mogoče tolmačiti drugače in ljudje bi lahko bili razburjeni zaradi nečesar, kar ne bo toliko prineslo. Hvala lepa, gospod Grebrandi. Hvala. Tudi sam se želim pridružiti tistim, ki so pohvalili gospoda Florenca. Ne samo glede vsebine, ampak tudi glede tega, kako hitro si je prizadeval doseči napredek s to direktivo. Previdni moramo biti, seveda moramo delati v skladu s prakso. Sodelujem oziroma delal sem z različnimi viri in sredstvi in želimo si, da bi vsi plačali za svoje odpadke met de raad uit zien te komen. Ook Mislim, da moramo hitro delati s tem predlogom. Predsenečen sem, kako hitro svet postopa v zvezi s to temo. Seveda si moramo prizadevati za učinkovitost z viri. Seveda pa specifičnih predlogov še nimamo zavedati se moramo tveganj in nevarnosti in vedno so isti. Ljudje, tisti, ki ustvarjajo na tone odpadkov in zelo pomembno bi bilo, da se rešimo teh eh, problemov. Hvala. Hvala lepa. Blanko Dankuno iz eh, DG Okolje. Pet minut, če je to možno, prosim, bi bili zelo zadovoljni. Izvolite. Okay. Thank you, Mr. Chair. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila poročevalcu in celotni ekipi za intenzivno delo. Vsi se strinjamo, da ta direktiva predstavlja pomemben korak naprej, zato da bi prišli eh, do Evrope, ki bo z vidika virov bolj eh, racionalna in eh, tudi pomembno je, kar s tem v zvezi delajo vse tri institucije in eh, ta institucija je prišla do močnega stali, skupnega stališča, vendar pa ne do skupnega soglasja. Pri drugi obravnavi bodo morali vsi nekaj popustiti, pred nami je še delo, vendar pa sem prepričana, da lahko in bomo dosegli sporazum v eh, pritu podporo Evropske unije, da bi postala bolj učinkovita družba z vidika verov. Gospod predsednik, Opozorila bi na več vprašanj iz osnutka poročila, ki jih je spostavil gospod Florenc danes ustno. Prvič, poročevalec predlaga, da eh, bi odbor tukaj podprel, eh, podprl prostite, vključitev eh, direktive o fotovoltaiki in odbor se strinja, da je dejansko to potrebno zagotoviti in med glasovanjem, zadnjim glasovanjem na plenarnem zasedanju in tem osnutkom poročila v Envi je odbor eh, oziroma komisija izvedla študijo. In sedaj vam lahko povem, da rezultati kažejo na to, da so prednosti, okoljske prednosti pri eh, pridobivanju eh, teh snovi pomembne. E, tu se poudarja pomembnost e, doseganja ambicioznih ciljev glede okolja in komisija se s tem v zvezi v polni meri strinja. E, o podrobnostih pa bomo še razpravljali, namreč kako opredeliti te cilje, zato da so ambiciozni, e, potem e, pravični in da jih je moč izvajati. Gospod Florenc je govoril tudi o pravnih vidikih izvažanja teh odpadkov in namen prvega predloga komisije je bilo, da eh, se to breme, eh, dokazno breme, eh, da na stran tistih, ki se ukvarjajo z izvozom. Kako dovoliti izvoz? odpadne električne elektronske opreme, hkrati pa prekiniti oziroma zaustaviti nezakonito trgovanje je eh, velik problem in pomembno je, da delamo skupaj da pridemo do spremljivega načina, kako uresničiti ta cilj. Osnutek poročila govori tudi o, po, o pomembnosti evropskega pristopa za vidika obveznosti in zato, da direktiva ne pripelje do negativnih vplivov na trgu. In to je spet še dodatni cilj, ki, eh, s katerim se komisija v polni meri strinja. To je relevantno naprimer v primeru čezmejnih storitev v tem sektorju. In potem eh, tudi, kar bi predlagali In sicer lahko rečem, da komisija temu predlogu ne nasprotuje. Namreč eh, to, kar eh, je izpostavljeno glede direktive o odpadni električni elektronski opremi. Sicer pa želim spomniti, da imamo projekt v okviru pro programa LIFE glede eh, razvoja, oblikovanja standardov. In um, tudi Evropska organizacija za standardizacijo uh, je v to vključeno. Razprava eh, o tej direktivi pa mora potekati v skladu s postopkom o prenovi in zlasti pa eh, tisto, kar smo poimenovali eh, belo besedilo. In komisiji se zdi pomembno, da eh, poteka razprava o finančnih obveznostih proizvajalcev. Eh, to je omenil gospod Florenc, komisija to eh, tudi zatrjuje in eh, glede tega se strinjamo s poročevalcem. To je pomembna tematika in tega v prenovi ni bilo. Še nekaj skrbi komisijo. Vsakršna sprememba glede področja uporabe direktive, pa eh, je možna šele takrat, ko bomo imeli oceno vplivov. In strinjamo se, da morajo vsi sklepi sloneti na dejstvih. Eh, tega se držimo, te zasnove se držimo, tako moramo razpravljati in eh, do spremembe področja uporabe pa lahko pride šele po oceni učinkov. Naj sklenem, gospod predsednik. Sodelovali smo, prepričana pa sem, da lahko uspemo skupaj in na komisijo lahko računate, da bo spodbujala in podprla ta proces vsakokrat, ko bo to in kjerkoli bo to potrebno. Najlepša hvala. Hvala, gospod Maguda, Magudo, za pojasnila v imenu komisije. E, sedaj pa bomo lahko prisluhnili še.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 lahko danes uh, spregovorim tukaj v vašem odboru. Z, zaninan, z zanimanjem sem prisluhnila razpravi. Vesela sem, da želi Evropski parlament sodelovati v svetu pri drugi obravnavi. In mislim, da. Pripričana sem, da bodo ta pogajanja potekala dobro torej tako pogajanja sveta z komisijo, kakor tudi s parlamentom. Želim povdariti, da druga obravnava te direktive spada med prednostne naloge polskega predsedstva. Vse bomo stavili na to, da bi dosegli dogovor v drugi obravnavi. osnutek te direktive pripravljamo že dve leti in svet želi narediti vse za to, da bo ta direktiva končno stopila v veljavo. Osnutek direktive ima veliko opraviti s strategijo Evropa za leto 2020 in pa z prizadevanji na področju varčevanja z viri. Upam, da bomo kmalo dobili roadmap na to temo, mm, na temo gospodarnosti z, virov, z, viro, z viri in tudi ta direktiva je s tem povezana. Um, želim podariti tudi to, da si polsko predsedstvo zelo prizadeva za to, da bi ta zakonodaja zaščitila tudi okolje in da se tukaj dobro upravlja za viri. Gre za preventivno vejo, pa gre tudi za boj proti nezakonitim praksam. Želimo takšno pravno podlago, ki ne bo imela nobenih vrzeli, tako da ne bo nobenih sivih območij. Ko govorimo o tej direktivi, govorim, eh, tukaj mislim predvsem na nezakoniti izvoz odpadne elektronske eh, opreme in pa mislim tudi na nezakonita odlagališča teh odpadkov. Naša zakonodaja mora jamčiti pravno varnost, istočasno moramo si prizadevati za zmanjšanje administrativnih bremen in sedaj se želim navezati na enega izmed glavnih elementov te direktive in sicer gre za definicijo proizvajalca. Vi ste predlagali evropsko definicijo oziroma definicijo na evropski ravni. In to bi se lahko izkazalo kot problematično pri izvajanju. O tem smo dolgo razpravljali. Namreč o možnosti, da bi to definicijo oblikovali na ta način, da bi istočasno imeli tako evropsko definicijo, kakor tudi možnost nacionalnih definicij. Ampak države članice na podlagi svojih izkušenj tega ne želijo. Mislim, da nacionalna definicija proizvajalca omogoča državi članici, da postane dejavna in da se bori proti problemu nezakonitih odlagališč kakor tudi proti nezakonitemu izvozu odpadne opreme. Samo na nacionalni ravni se je moč eh, učinkovito boriti proti temu. To je pomemben instrument za države članice. In tako mora tudi ostati. Za evropsko predsedstvo je to zelo pomembna točka, torej gre za nacionalno definicijo proizvajalca. Um, naj podarim, da smo pripravljeni na odprto sodelovanje z Evropskim parlamentom. Zahvaljujem se gospodu poročevalcu, ki je zelo hitro pripravil to poročilo časovnica je bila res tesna. Eh, vse skupaj je potrebno zaključiti sedaj v drugi polovici leta in eh, vseeno potrebujemo dovolj časa za razpravo o tehničnih podrobnostih. Much, eh, Hvala lepa, gospa Višnevska. Dobro je slišati, da je to prednostna naloga polskega predsedstva. Sami in eh, eh, dejstvo je, da eh, bi želeli priti do rezultatov v tem obdobju. Sedaj pa bi želel v imenu vseh se še enkrat zahvaliti poročevalcu Karl Heinz Florencu. In imate prosim besedo. Ich kann jetzt nicht auf alles... Ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja, želel bi se dotakniti samo nekaterih, ki se mi zdijo najpomembnejša. In eh, sicer, najprej uh, to, kar je uh, povedal kolega, uh, ki je opozoril uh, na uh, celo vrsto napak v zvezi s politiko odpadkov. Če pogledamo vse, kar se sežiga v Evropi in kar se dejansko reciklira v Evropi, se moramo vprašati, ali je potrebno za to uh, kriviti industrijo ali zakonodajalca. Kot zakonodajalci moramo ponovno ponovno dati na mizo to direktivo, direktivo o odpadkih in če imamo pomembne cilje, ki se nanašajo na zbiranje, bo industrija zainteresirana in bo delala na eh, tem zbiranju. Tako lahko edino Eh, to tudi deluje. Glede politike odpadkov, tu ni prišlo do premikov, skoraj ni recikliranja, vse je dovoljeno, vse se sežiga. In mogoče se nekateri razhajajo glede nekaterih podrobnosti, eh, pravzaprav v celoti oziroma nasploh gledano pa to poteka tako. Eh, Zavedli smo se, da je to napačno, vendar tega ni mogoče premakniti čez noč. To je prvo pomembno vprašanje. Drugo. Ozaveščanje ogromno število ljudi je, ki enostavno zavržejo električno in elektronsko opremo in jo vržejo v navaden zabojnik in eh, potrebno je zahtevati od držav, da nekaj naredijo za ozaveščanje ljudi in da bo to bolje kot v preteklosti. Ne gre pravzaprav za vprašanje denarja, temveč motivacije, motiviranje. To je tisto, kar sem želel tudi poudariti. Na to, tako eh, kar zadeva samo direktivo. In tu je eh, naprimer pomemben odstotko, odstotek odpadkov in eh, v Avstriji pravijo, da je nemogoče opredeliti natančen odstotek tega, kar predstavlja ta. Ampak je vedno bolj fair, es so zu machen, kar zadeva to eh, direktivo. Nove države članice veliko kupujejo dan danes, vendar pa seveda vsega potem ni mogoče dati med staro železo. In eh, prav gotovo bo komisija lahko še izpopolnila besedilo. Na vsak način pa. Eh, Rekli ste, da so na pravni ravni še nekateri problemi, sam nisem pravnik. E, če dejansko obstajajo še nekatere vrzeli, potem bi bilo dobro, če lahko to bolj definirate. Na to je bilo tu tudi več vprašanj. E, čeprav lahko rečemo, da tudi glede teh se nismo ravno na nasprotnih bregovih standardizacija glede na okvirno direktivo, nekateri so se tega lotili resno, drugi to počno zelo neresno, komisija pa ne more poseči v to, ker je vse zelo neopredeljeno in nejasno. Komisija je na dobri poti, Svet pa bi lahko pokazal več ambicioznosti, lahko bi se naredilo velik korak naprej in lahko bi rekla, eh, rekel, da tudi v, v moji državi ni vse rožnato. In eh, glede na to, da ni evropskih pravil zaenkrat in to, kar je bilo povedano glede definicije proizvajalcev. Pred 22 eh, leti eh, sem prišel v parlament, zato ker sem vedno sanjal o miru in pa tudi o tem ogromnem notranjem trgu. Tu so najrazličnejša vprašanja in teme za vse, eh, pa obstajajo gospodarska pravila. Vendar, če nekaj ne deluje oziroma če Eh, televizija ne dela, pa ni pravzaprav nekega skupnega, skupnega pravila. Ja. Hvala lepa. Hvala lepa. E, tako da smo eh, s tem e, smo sklenili to razpravo in e, 4. oktobra bo potekalo glasovanje v odboru. Sedaj pa naslednja točka, dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov, še en zajeten dosje. Ura je že 17, eh, vidimo, da se dvorana prazni, vendar lotimo se tega dosjeja. Krista Klas je naša poročevalka. In gospa poročevalka, veliko ste delali na tem dosjeju. Gre za pomembno temo, ki ima velik eh, domet in ki pravzaprav tudi eh, se dotika državljanov in eh, jih to zadeva. Eh, in če tudi je dvorana vse bolj prazna, pa je dejstvo, da je eh, to vprašanje predvsej mm, specia, eh, mm, specialno vprašanje, strokovno vprašanje in dejstvo je, da na tem moramo zauzeto delati. Zato, da zagotovimo trajnost biocidnih pripravkov v Evropi in pa tudi trga teh proizvodov. Smo med strokovnjaki in eh, zato zahvaljujem vsem, se, se vsem kolegom, ki so delali na eh, tem vprašanju oziroma temu dosjeju eh, čez poletje, čas hitro beži, zato smo umestili to točko na današnji dnevni red. Eh, ne vem, eh, če, torej nekateri so prav gotovo že imeli priložnost to prebrati, drugi eh, bodo to še storili. Eh, V, pri prvi obravnavi smo imeli predloge in v času politnih počitnic je prišlo naprimer do sprejetja več predlogov. To se nanaša naprimer na vire vode, potem sklicevanje še na druge direktive, na seznamu nadomestnih proizvodov. Eh, tu se govori o sedmih letih in ne desetih letih. In eh, sicer gre za PBT. In sedaj ni več posebne preučitve tveganje in pa označevanje. Eh, preučitev eh, tveganja in eh, potem tudi dejstvu, da naj bi se izogibali dvojnim ureditvam na področju označevanja. Tu je potem tudi razlika med nekaterimi predlogi sprememb. Tu so predlogi sprememb, ki so že bili sprejeti potem tudi ustni predlogi sprememb, zlasti tisti, ki se nanašajo na izuzetja in načelo družin proizvodov, eh, skupin proizvodov, to je načelo, ki je široko sprejeto. Morali smo uložiti 101 amandma, kar je pravzaprav veliko, na stopni te obravnave. Zakaj? Zato, ker Eh, pri skupni, eh, skupnem stališču je tu še vedno precej zahtev po pojasnevanju, eh, kar pomeni, da bi želeli to pogledno prečistiti to besedilo. Mnogo teh predlogov sprememb je tehnične narave in sicer zato, da se zagotovi doslednost teksta znotraj uredbe in v okviru drugih zakonodajnih besedil. In odbor bi, komisija bi lahko pojasnila smislu teh amanmajev. Kje torej smo? V svojem poročilu izpostavljam zlasti naslednje. Delegirani akti in ukrepi izvrševanja. Tu bi želeli dejansko jasno izraziti, kakšna je evropska volja glede tega. Svet hoče ohraniti te ukrepe in pravzaprav eh, omejiti eh, parlamentarne pristojnosti. Gre naprimer za eh, člen A, potem 70, ki. Tu bi želeli poseči po delegiranih aktih, ki bi zagotovili udeležbo. Potem biocidi, ki so predmet poenostavljenega postopka, te bi bilo potrebno navesti v prilogi A in sicer skladno z zahtevami Evropskega parlamenta. Nočemo tudi ne, da bi svet samovoljno eh, eh, pravzaprav umestil na seznam eh, tiste proizvode, ki ne ustrezajo opredelitvi poenostavljenega postopka. Tu govorimo o aktivnih snoveh, ki so predmet eh, poenostavljenega eh, postopka. Vendar pa je parlament eh, tisti oziroma v okviru delegiranih aktov bi bilo to potrebno dovoliti. Sprejemam predlog komisije glede tega. Pri prvi obravnavi smo hoteli, da bomo dobili evropsko soglasje za te proizvode, razen eh, proizvode, ki bi bili izuzeti oziroma ki bi bili na seznamu izuzetih proizvodov. In eh, sicer pa komisija prepušča državam članicam eh, preučitev in nadzor nad snovmi. Komisija ima samo še to pogledno vlogo koordinacije in predvideva postopek, ki bo potekal v dveh fazah po letu 2020. Prva faza. Tu lahko to razumemo tako, da teoretično gledano svet meni, da je tu niz proizvodov, ki jih je potrebno še preučiti in ki ne bodo predmet zahtevkov. In na to za, prih, za prihodnje menimo, da so tu naprimer najrazličnejši proizvodi, naprimer, ki se nanašajo na glodavce, potem na ribe in podobno. Naš cilj je, da eh, je razvoj novih eh, inovativnih tehnologij, upoštevan in eh, predlagamo samo tiste biocidne pripravke, aktivne snovi, ki in da se iz te ocene izuzame še neraziskane biocide, nepreučene biocide. Eh, potem postopek, ki bo upošteval skupino proizvodov, kjer je to že bilo preučeno in ki potem so lahko predmet poenostavljenega postopka. Potem po 1. juliju eh, 2017 bi se potem to razširilo na vse skupine proizvodov, razen tistih, ki bi naprimer eh, vsebovali aktivne substance, ki so iz tega izključena. Potem glede pristojbin. Tu potrebujemo jasno regulativo, kar je zelo pomembno zlasti za podjetja, ki mora že danes vedeti, bo, eh, eh, kakšna bo cena vsega tega, kakšna bo eh, cena za avtorizacije. Potem letne pristojbine, ki naj zagotovijo financiranje. hkrati pa to ne sme eh, potekati samovoljno se strani držav članic ali agencij. Potrebno je spoštovati eh, pravila enakopravnosti v tem pogledu eh, in sicer enake pogoje za vse. Glede delegiranih aktov, v to bi prav gotovo želeli povdariti, potrebujemo potrebujemo agencijo za eh, kemikalije in eh, to je zelo pomembno zlasti tudi na ravni eh, stroškov. In tu s tem v zvezi ne bi smelo biti konkurence. Potem naša definicija skupin proizvodov oziroma bila, eh, bili so sprejeti nekateri predlogi, ne pa tudi drugi. In eh, tu imamo naprimer v mislih, uh, direktivo, ki se nanaša na trajnostni razvoj biocidov, zato da bi potrošniki bili seznanjeni s tveganji, ki jih ti proizvodi lahko predstavljajo. Naprimer, zlasti tisti, ki se s tem ukvarjajo profesionalno, naprimer z, z deratizacijo, le ti poznajo tveganja, ki so s tem povezana. Na to vrstne proizvode imamo v mislih so osebe, ki, ki, se, ki jih je potrebno to pogledno izobraziti. Menimo, da je potrebno omeniti tveganja, eksogena tveganja biocidnih proizvodov, povezana z biocidnimi proizvodi, in da bi tisti, ki eh, pridejo v stik z biocidi tekom proizvodnje, da so o tem informirani in sicer prek nekega obvestila oziroma navodila, kjer je omenjeno, da če tudi nek proizvod ne vsebuje več biocidov, pa eh, je vendarle potrebno povedati, da so bili tretirani z biocidi, torej posredna in eh, nismo zadovoljni s tem, kar je predlagal svet eh, in eh, prav gotovo gre za nekaj, kar bo potrebno sprejeti glede česar se bo potrebno zediniti. In upamo lahko, da enak cilj zasleduje svet. Kar zadeva zaščito živali. Tu eh, imamo odlično sodelovanje. Eh, pri prvi obravnavi je glasovanje eh, bilo zelo kratko, vendar pa eh, je potrebno imeti dobro besedilo, zanesljivo besedilo, pra, eh, enako mora veljati tudi za predloge sprememb kajti eh, potrebno je tudi čim bolj eh, omejiti eh, to področje in zagotoviti ustrezno zaščito živali. Glede nanotehnologij, v preteklosti smo govorili o definiciji novih živilskih proizvodov. Tega svet ni sprejel. Komisija mora sedaj predlagati novo definicijo do konca leta, kajti menim, da bo komisija morala povedati tudi, kdaj bo predložena ta nova definicija, definicija in tudi kako eh, naj bi bil predstavljen celoten dosje. Moram reči, da sem bila zelo začudena in tudi ne razumem, eh, zakaj je eh, svet eh, popolnoma spremenil tudi označevanje oziroma oštevilčenje eh, Eh, tega poročila in eh, edini način je, da to eh, predvidimo kot celotni, v smislu celotnega svežnja, če želimo, da je razumljivo. In tako bomo lahko izboljšali vsi skupaj skupno stališče in pri tej obravnavi potem prišli do soglasja in veselim se že vnaprej različnih pripomb drugih kolegov glede tega dosjeja. Hvala lepa, Krista Klas. Hvala lepa za predstavitev predlogov sprememb za drugo obravnavo. Tudi tukaj imamo enak problem, kot smo ga imeli pri elektronski opravni opremi. Torej, ali bomo imeli evropejsko, evropsko rešitev ali 27 nacionalnih rešitev. zaenkrat še ne vlada zaupanje v evropsko rešitev, ampak vsak, vsak želi najti svojo rešitev in svojo opredelitev. Če želimo izpolniti perspektivo notranjega trga, bi morali si prizadevati za evropsko rešitev in to bi bilo dobro. Še dva poročevalca v senci. Gospod Jurgen si prvi, potem pa Korin Napaš. Tak for det her formand. Øh, lad mig starte med at sige tak til fru Klaas. Zahvaljujem eh, se naši poročevalki, gospej Klaas. In eh, njeno poročilo prav gotovo vsebuje uh, odlične, odlična razmišljanja, odlične vidike eh, in tudi eh, njen uvod je bil v tem smislu. Prav tako se ji zahvaljujem, da je sprejela, da še enkrat poudari, če je to potrebno, nujnost nove direktive o trajnostni uporabi biocidov. In to je vprašanje, ki je bil za mojo politično skupino že od samega začetka izjemno pomemben. In In pozdravljam dejstvo, da je gospa Klas to poudarila. Menim, da to mora prav gotovo predstavljati prednostno nalogo. Prav tako pozdravljam eh, to razsežnost, ki se nanaša na poskuse z živalmi oziroma na živalih. Eh, to je potrebno upoštevati in eh, na tak način, da se ne ogrozi varnost. In mislim, da je bilo za to podobno, eh, potrebno zelo veliko dela, tudi na ravni poročevalcev v senci, zato da bi se prišlo do skupnih stališč in do predlogov sprememb, ki jih podpiramo, ki jih lahko vsi skupaj podpremo. Eh, in eh, strinjamo se, torej, kar zadeva to omejevanje in preprečevanje poskusov na živalih. Ne moremo sprejeti, da bi se tu naprimer eh, minimalizirala pristojnost Evropskega parlamenta ali omejilo njegove pristojnosti. Eh, gre za vprašanje komitologije, to je jasno, vendar ne zgolj za to. In zato lahko rečem, da si težko predstavljam, da bi svet to lahko sprejel in občutek imam, da svet nekaj predlaga, čeprav zelo dobro ve, da tega ne bo sprejel. Če se pogaja samo za to, da se pogaja, potem to ničemor ne služi. E, tu je tudi še cela vrsta vprašanj, kjer menimo, da so potrebne poenostitve. Poenost ustavitve glede na predloge gospe Klas. Bom kratek. Prvič, eh, načela oziroma merila izključevanja. Menimo, da to ni dovolj. Potrebno bi bilo tu vključiti še druga merila, prav tako pa tudi menimo, da so izuzetja ali pa derogacije, ki se nanašajo na te kriterije izključevanja. Upoštevati je eh, treba, da bo to zelo težko doseči in da bo potrebno dokazati, da je to neobhodno potrebno. In eh, če pride do zamenjav, če, in skratka, če bo do sprejeta izuzetja, potem je potrebno tudi v ta namen imeti poseben načrt. Strinjam se tudi z Jo Leinenom. Namreč namen tega besedila je, da pridemo do enotnega trga, do poenotenega besedila glede tega. Evropski režim, evropski sistem, ki velja za vse države, kjer se vzame naprimer določen eh, sklep, vendar pa to lahko povzroči težave na ravni zdravja ali okolja, naprimer v določenih državah kjer, eh, kjer naprimer ponekod zavračajo biocidne proizvode in eh, lete naj bi imele možnost, da to izuzetje ohranijo. In eh, to je nekaj, glede česar smo se vedno borili. Gospa Klas to zelo dobro ve, zlasti glede nekaterih biocidnih pripravkov. In to je nekaj, na čemer vedno zelo ustrajamo v naši skupini. Ne gre samo za to, da ne bi želeli, da pridemo do rešitev na ravni skupnosti. Dejstvo je, da ponekod je to možno, druge pa to ni, naprimer v sektorju zdravja. Glede nanotehnologije to, je, to mora potekati ločeno. Ali menite, da s tem v zvezi potrebujemo ločen dosje? Potem glede področja uporabe uporabe tega teksta. Kaj o tem meni komisija? Nekateri govorijo o tem, da bo tu govor samo o biocednih pripravkov in sicer na primarni ravni, ne pa proizvodov, kot so naprimer prepojene eh, mrežice za odganjanje komarjev, repelente. ko pa naprimer ti proizvodi eh, lahko eh, predstavljajo določen zdravstveni problem. In pa potem tudi dejstvo vprašanje sestava končnega proizvoda. Na finskem, naprimer, je to ogromen problem in mislim, da bi bilo potrebno ponovno izvedeti, kaj o tem meni komisija. Hvala lepa. Hvala, Korin Lepaš. Hvala. Hvala, gospod predsednik. E, moram reči, da se bom v mnogo čem strinjala s tem, kar je povedal kolega Jensen. In zahvaljujem e, se za to delo. In moram reči, da pri prvi obravnavi smo že prišli do določenega ravnovesja, sedaj pa smo precej daleč od tega. In to, kar je rekel Jorgen Jensen glede sustainable use, trajnostne uporabe, tu se v polni meri strinjam e, s poročevalko. Si, gle, vendar pa e, moram reči naslednje. Prvič, kar zadeva kriterije e, izključevanja. V ta namen potrebujemo vsaj minimalne merila. In svet je tu preveč restriktivn in to, kar smo izglasovali pri prvi obravnavi, je boljše. Potem, pri Eh, tisto, kar smo sprejeli v prvi obravnavi, bolj natančno opredeljuje zanemarljiva tveganja. In pa eh, potrebno bi bilo dodati tudi preučitev posebnih in vzpostavitev posebnih načrtov eh, zamenjave, kar zadeva aktivne snovi, eh, ki so predvidene kot nadomestne snovi v primerjavi s tem, kar je bilo doseženega v prvi obravnavi, eh, so tu nekateri neurotoksični, imunotoksični in drugi učinki. Kar zadeva tretirane proizvode, tu je nujno potrebno ukrepiti mehanizme, ki jih predlaga svet. Glede nanotehnologij se strinjam z gospod Klas v njeni opredelitvi nanotehnologij, vendar pa kot svet predlaga, da se uporabi definicija, ki jo predlaga komisija. Nisem pa vsem prepričana, da je potrebno dati bjanko menico komisije v polni meri. E, torej, Pri opredelitvi nanotehnologiji komisija predlaga spremembo uh, uredbe uh, in pa uh, tudi, da se omogoči parlamentu, da odigra svojo vlogo zakonodajalca. Glede transparentnosti in glede poročila o učinkih, okoljskih učinkih, uh, potem zahteve, ki se nanašajo na obveščanje eh, javnosti o seznamu proizvodov, to bi bilo potrebno ohraniti. Potem, glede mehanizmov skupnostne avtorizacije, tudi o tem je bil govor, ta sistem, ki ga predlaga svet, je racionalen oziroma razumen. Govori se o letu 2017, eh, ko naj bi se zadeve po potrebi eh, prilagajalo. Glede proizvodov, seveda potrebujemo prožnejše mehanizme, pri uresničevanju pa smo nekoliko zmedeni. Tu se predlaga novo prilogo ena in eh, snovi, ki bi bile na ta seznam uvrščene tu so že snovi v tem novem prilogu, določene snovi, ne glede na to, da se ne ve, v kakšen namen bi jih lahko uporabljali, kakšen smisel pa ima, da potem taka merila navajamo. To se zdi nekoliko nenavadno. Drugič, potem vzpostavlja se drug sistem definicije snovi, ne pa samo eh, proizvodov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 iz Helsinkov ste se oglasili pri nas, da nam poveste, kakšno je vaše mnenje o ECHA. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem direktor za te zadeve pri ECHI. Zato me je izvršni direktor prosil, da sem danes tukaj v njegovem imenu. Hvala za vabilo. Agencija ceni povabilo, da ste nas povabili sodelovanje, na sodelovanje pri tej razpravi. Pripravljamo se za nov mandat in to zelo resno. In prizadevamo si opraviti dobro delo. Upam, da bo do znanja in izkušnje Agencije za kemikalije pomagale pri tem in da bomo lahko s svojim delom pomagali tudi vam. Za našo agencijo so najpomembnejši vidiki sredstev, kaj ti sredstev imamo na voljo zelo malo, poleg tega pa uredba določa ločeno postopanje v zvezi z dvema deloma zakonodaje, torej rič in biocidnim delom. Finančne in knjigovodske zadeve bomo morali uporabljati ločeno. To pomeni, da ne bomo mogli uporabljati prihodkov od riča za naloge v zvezi z biocidnimi pripravki. To pomeni, da je treba ponovno oceniti potrebe po sredstvih. To bomo storili potem, ko dobimo končno besedilo. V zvezi s tem izražam svoje zadovoljstvo o glasovanju v tem odboru o določenih proračunskih postavkah. Tudi majhni tehnični popravki pri tako zahtevni temi, kot so biocidni pripravki, lahko imajo velike posledice. Zato pozdravljamo tehnične predloge, ki jih je uložila poročevalka, zato da bomo lažje v praktičnem smislu izvajali to uredbo. Direktnih vprašanj nismo slišali, vsaj ne naslovljenih na mojo agencijo, zato se bom odzval drugače. Kar zadeva področje uporabe za dovoljenje na ravni unije, pozdravljamo razširitev vloge za našo agencijo in tudi razširitev odgovornosti. Zato, da bi postopek avtorizacije na ravni unije bil uspešen, potem moramo seveda zagotoviti to, da bodo določbe pravnega besedila dovolj jasne. Sistem prav tako ne sme biti preveč zapleten. Z našega vidika je ta predlog dober. Drugič. Agencija bo morala dobiti dovolj finančnih sredstev, zato da bo upravljala svoje naloge in zagotavljala ustrezne storitve. Seveda tudi tukaj lahko imajo majhne spremembe velike posledice z finančnega vidika, zato je treba posodobiti ocene o potrebah po finančnih virih po sprejetju končnega besedila. Ampak morda je najpomembnejši vidik tega, te avtorizacije na ravni unije ta, da želimo omeniti še tretji faktor uspešnosti in sicer postopna širitev področja uporabe avtorizacije na ravni unije. To je nov postopek um, na ravni Evropske unije. Imamo sicer izkušnje o um, avtorizaciji proizvodov na nacionalni ravni, ampak ta postopek na ravni EU je znanstveno in tehnično zelo zahteven. Z našega vidika je zelo pomembno, da zagotovimo ustrezne zmogljivosti in tudi krivuljo učenja. To seveda potrjuje tudi naše izkušnje na področju postopkov v zvezi z ričem. Tudi takrat smo morali prevzeti nove naloge. Zato je treba postopno razširiti področje uporabe avtorizacije na ravni EU in postopno povečati tudi delovno obremenitev. To delovno obremenitev je treba meriti na izmerljiv način, zato da ne bomo avtomatsko sklepali, kakšna bo delovna obremenitev samo na podlagi vrste predmeta Zabeležili smo si razpravo o preizkusih na živalih. Želimo se izogniti nepotrebnim poskusom na živalih. Seveda to je v skladu s trenutnim predlogom in tudi ričem. Tudi v zvezi z biocidnimi pripravki mislim, da bo mogoče zagotoviti, da bodo kakovostni podatki strani znanosti na voljo, zato da bomo lahko ustrezno ocenili biotine pripravke in da se bomo izognili nepotrebnim poskusom na živalih. Za nas je to prizadevanje za izogibanje nepotrebnih preizkusov na živalih nekaj, kar počnemo vsak dan, zato želimo industriji dati na voljo orodja, da pri tem uspe in upamo, da bomo lahko s svojimi izkušnjami poskrbeli za sinergije na tem področju. Gospod predsednik, tukaj bom končal in na voljo smo vam za kakšne koli nadaljne nasvete. Hvala. Danke, Juka Malm. Hvala lepa. Vesel sem, da Agencija za kemikalije pozitivno gleda na to dovoljenje na evropski ravni. Kaj ti? nenavadno bi bilo, če bi Evropa obravnavala kemikalije, biocidne pripravke pa samo države članice. Ve, poznate obisk v Helsinkih in če bomo skupaj postopali, mislim, da bo tako naše stališče močnejše. Tukaj je gospod Patrick Murphy iz Generalnega direktorata za okolje pri komisiji, zato dajem sedaj besedo vam, da poveste še svoje stališče. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim povdariti to, da je za komisijo to prednostna tema, biocidni pripravki so prednostna tema, to so kemični izdelki, kjer je treba posodobiti zakonodajo in ta posodobitev mora biti izvedena čim prej. Prepričani smo, da je to mogoče, tudi mi bomo storili vse, kar je mogoče, zato da dobimo sporazum o drugi obravnavi. Zadovoljni smo tudi, da smo uspeli v preteklih 18 mesecih doseči visoko stopnjo konvergence v zvezi z besedilom. Mislim, da je končno besedilo, ki ga je pripravil svet, veliko boljše od izvirnega predloga komisije in to smo že povdarili, kajti več kot 50 odstotkov parlamentarnih predlogov sprememb je bilo upoštevanih v besedilu sveta. Zato mislim, da so institucije resnično dosegle visoko stopnjo konvergence in besedilo je zato boljše. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalcu, naš kolega iz Agencije za kemikalije je, je že povedal, da besedilo ne naslavlja le večjih političnih vprašanj, ampak predstavlja tudi most med različnimi stališči, med stališči parlamenta in sveta. Vsekakor pa seveda imamo določena to tehnična vprašanja, ki jih besedilo, ki je dolgo 250 strani, rešuje. Besedilo je zelo zapleteno in pomembno je, da poskrbimo, da bo besedilo čim bolj učinkovito in čim bolj izvedljivo. To besedilo bo še dlje časa z nami, zato je izvajanje zelo pomembno. Gospod predsednik, prav gotovo veste, da je komisija sredi avgusta sprejela svoje uradno sporočilo o stališču sveta. Mislim, da smo to sprejeli 11. avgusta. Pred kratkim pa smo to sporočilo posredovali parlamentu in svetu. Želim pa se upozoriti na eno ali dve točki iz tega sporočila komisije. Prvič, kar zadeva delegiranih in izvedbenih aktov. Komisija opozorja na dva primera, kjer je po mnenju komisije, še posebej kar zadeva aktivne substance, tukaj bi nam prav gotovo bilo bolj všeč, če bi imeli delegirane akte in tudi v zvezi z sekundarno zakonodajo, kar zadeva pristojbine, to so bili v predlogu komisije delegirani akti, sedaj pa so to izvedbeni akti. Po našem mnenju bi bilo bolje, če bi to ostali delegirani akti. Datum uporabe, morda se to komu zdi nepomembno vprašanje, ampak po naših izračunih bo ta svežen po vseh prevajanjih in tako naprej, če bomo dobili sporozum o drugi obravnavi, začel veljati nekje sredi leta 2012. Vendar datum za začetek uporabe je 1. januar 2013. Moj kolega iz Agencije za kemikalije je povedal, da je izvedbenost in izvedljivost ter uporabna zelo pomembna. In vsi veste, da subvencije na ravni EU ne morejo začeti, začeti teči, dokler ni sedeva v veljavnosti. To pomeni, da Agencija za kemikalije sredstvo ne bo dobila do sredi leta 2013, zato je po našem mnenju bolje, da bi agencija za kmetijalje imela nekaj časa za to, da se pripravijo na izvajanje teh besedil, zato smo v svojem sporočilu priporočali, da bi datum uporabe prestavili na september 2013, zato da lahko zagotovimo, da bodo subvencije EU tekle let, o, že skoraj eno leto, zato da bo agencija lahko dobila dovolj osebja in vzpostavila sisteme informacijske tehnologije, zato da zagotovijo ustrezno izvajanje. In še zadnji komentar na podlagi sporočila komisije, to so lastna sredstva. Komisija v zvezi z različnimi spremembami, ki so bile predlagane, vedno trdi, da je eno naših ključnih prepričanj, da bi morali določbe iz tega besedila učinkovito izvajati. Veliko sprememb je bilo v besedilu sveta in svet je prav tako upošteval veliko predlogov sprememb iz Evropskega parlamenta. To pa je posledično pomenilo, da je delovna obremenitev agencije za kmetijstvo mnogo večja postopek nadzora je mnogo večji in tudi agencija mora zagotoviti več tehnične ekvivalence, več dela bo o odborih, o delitvi podatkov ter tudi več dela o zaupnosti podatkov. V svojem sporočilu smo poskusili dosečiti naslednje. Temu smo priložili revidirano različico finančnih izkazov, in tam boste videli, kaj mi menimo, da so potrebna sredstva, ki bi jih ta agencija morala imeti in seveda tudi, kakšne so posledice za subvencije Evropske unije in tudi za delovanje subvencij EU. V teh finančnih izkazih boste videli, da gre za. Veliko količino sredstev na začetku, potem pa to postopoma upade. Če lahko želim temu priložiti še nekaj komentarjev, kar zadeva nanomateriale. Komisija pravi, da bo pripravila priporočilo za definicijo in to kmalo. To že sicer dlje časa govorimo, ampak zaenkrat mislim, da kmalu pomeni v nekaj tednih. V komisiji je to zelo pomembno vprašanje ta trenutek in mislim, da boste kmalo lahko videli priporočilo in na to boste lahko ocenili, ali je definicija v priporočilu ustrezna in primerna v očih obeh institucij. Kar zadeva tretirane člene. Po besedilo sveta, so se pojavili pomisleki, še posebej strani industrije v zvezi z tretiranimi deli. To je vprašanje interpretacije, namreč ali obe instituciji menita, da so potrošniki dovolj, obveščeni o tem, kakšni biocidni pripravki bi lahko bili v njihovih izdelkih. Pomislek je, da so določbe morda šle predaleč, zato smo morda v situaciji, ki ni ustrezna, kajti vsak končni izdelek, ki je na trgu, naprimer knjige, časopisi, celo lončarski izdelki, bi morali biti opremljeni z oznako, na kateri bi bilo navedeno, da so določeni elementi ali sestavni deli tega končnega izdelka nekoč bili obdelani z biocidnimi pripravki. Naprimer, pohištvo in tako naprej, ki je včasih obdelano z biocidnimi pripravki, lahko sproža alergijsko reakcijo in to bi morali sicer označiti. Ampak, ker smo poskusili rešiti ta problem, smo morda ustvarili druge probleme. Namreč milijone in milijone izdelkov imamo, ki bi sedaj spadali pod to uredbo za biocidne pripravke in bi morali biti ustrezno označeni. Zato mislim, da moramo tukaj doseči dobro ravnotežje, doseči moramo to, da bodo potrošniki imeli ustrezne informacije, po drugi strani pa moramo poskrbeti za to, da ne bomo imeli milijonov dodatnih izdelkov, ki bi jih morali označevati. Kar zadeva trajnostno rabo, komisija meni, da je spodbujanje trajnostne rabe biocidnih pripravkov zelo pomembna vprašanja. Eden od naših pomislekov je, da ko preučujemo, kakšne naloge bodo imeli komisija, država članice in agencija za kemikalije v naslednjih letih, kar zadeva izvajanje te zakonodaje, potem vidimo, da bodo morali vzpostaviti popolnoma nov postopek za odobritve in za nadzor teh biocidnih pripravkov. To pa tudi pomeni, da bomo po trenutnem štetju imeli okrog 30 različnih delov sekundarne zakonodaje. To je v tem predlogu. Če že sedaj začnemo delati na trajnostni rabi, potem lahko to traja naslednjih pet let, naprimer. To ne pomeni, da trajnostna raba ni pomembno vprašanje, ampak sprašujemo se, ali ni glede na to, da bomo imeli toliko dodatnega dela pri izvajanju te uredbe, ali bi torej moralo biti na vrhu našega prednostnega seznama. In še na koncu, gospod predsednik, skrbi nas tudi vprašanje dobrega počutja živali. Poročevalka je vložila več predlogov sprememb sicer gredo v splošno smer tega, da bi dosegli pravo razmerje med ustreznimi ravnmi zaščite za ljudi in za okolje, vendar poskrbeti želimo tudi, da bi zmanjšali preskuse na živalih na minimum. Hvala lepa, gospod predsednik, vem, da sem govoril zelo dolgo in hvala lepa za vaše potrpljenje. Uh, hvala lepa. Patrick Murphy in svet se bo še enkrat oglasil. Gospa Vojčuk je predsednica delovne skupine v svetu in morda nam ona lahko poda nekaj zamisli o stališču sveta. Hvala lepa. Vse lepo pozdravljam. Zahvaljujem se za vaše povabilo. In na, za to, da ste uvrstili to temo na vaše dnevni red. Ta uredba je za nas zelo pomembna, prav tako je prednostna naloga polskega predsedstva. Zato se zahvaljujem poročevalki gospe Klas. ker se je tako hitro lotila te teme. Se, in zahvaljujem se ji za to, da se je odzvala na stališče sveta iz prve obravnave. Ta dosije je zelo tehničen in zapleten. V svetu se že, dva, se že dve leti ukvarjamo s tem. Tudi Evropski parlament je tukaj opravil veliko dela. No, seveda nas čaka še več dela. in na to delo se je potrebno pripraviti. Prav tako ne smemo pozabiti na to, da je naš čas omejen. To nas bo vse prisililo v to, da se osredotočimo na najpomembnejše elemente te uredbe. polsko predsedstvo si to želi. Vesela sem, da sem lahko prisluhnila tej razpravi. Sedaj se bom odzvala še na posamezne pripombe. Prosim, ne pozabite na to, da še nimamo mandata. To je še pred nami, zato se bom navezala samo na nekatere točke. Najprej nekaj glede tega, kar je povedala gospa Klas o skladnosti z drugimi pravnimi akti in o notranji koherentnosti besedila sveta. Tehnični predlogi sprememb se ukvarjajo s tem in uh, te tehnične predloge sprememb pozorno preučujemo. Številni izmed njih so zelo zanimivi in uh, lahko se bodo izkazali za uporabne, ker torej, lahko bi izboljšali besedilo. Kar se tiče evropske avtorizacije, Mislim, da je to ena izmed glavnih točk te uredbe. Pristop sveta je tukaj razumen in uravnotežen in upošteva vse elemente, ki jih je povdaril tudi predstavnik Ehe. Gre za nove naloge, ki so za nove naloge Ehe. moramo upoštevati tudi tiste elemente, ki se nanašajo na izvajanje te nove uredbe. Kar se tiče postopka delegiranih aktov in pa določb glede iz, eh, izvajanja. želim povedati, da svet tukaj noče omejevati pristojnosti parlamenta. Vendar pa pristop sveta temelji na temeljitih analizah, ki smo jih izvedli. Nekateri elementi uredbe so odvisne od izvajanja, zato je potrebno jamčiti dobre postopke in eh, potrebno je vse skupaj vključiti tudi nacionalne strokovnjake. Ti strokovnjaki morajo biti udeleženi tudi pri sprejemanju odločitev oziroma lahko na nje vplivajo. Kar se tiče proizvode, ki so obdelani z biocidnimi pripravki. Tudi o tej temi ste spregovorili. Vsi vemo, da tukaj potrebujemo dobro in praktično rešitev. Prav tako mora ta rešitev biti varna. In potrebujemo tudi uravnoteženo rešitev za oznako teh proizvodov. Komisija je podarila, da tukaj ne smemo pretiravati. Potem nanomaterjali. Pravzaprav je tukaj komisija povedala že vse. In sedaj nestrpno pričakujemo rezultate dela komisije. Pa še nekaj bi želela dodati kar se tiče izbire med delegiranimi in pa izvedbenimi akti. O tem bomo še razpravljali, želim pa vas opozoriti na prilogo 6. Tukaj gre za postopek soodločanja. Parlament je v prvi obravnavi predlagal da bi določene pristojnosti delegirali Evropski komisiji. Priloga šest je pomemben del te uredbe. Se govori o skupnih načeljih za dokumentacijo o oceni biocidov. Kar se tiče trajnostne uporabe oziroma trajnostne uporabe biocidov. Naj povem, da so zato potrebne še nadaljne razprave in analize. Um, in ko gre za biocide, je situacija nekoliko bolj zapletena kot pa pri fitofarmacijskih sredstvih. Tukaj imamo 22 kategorij. In uh, revizija vseh teh uh, učinkovin bo trajala do leta 2020 in imeli, predvideli bomo različne scenarije za posamezne rizične skupine. Se pravi, uh, ta postopek ni enostaven. Nekaj pa je gotovo. Potrebujemo nek razumen pristop. Mislim, da sem spregovorila o najpomembnejših elementih. Povedala sem, da smo tudi v časovni stiski. Sedaj bomo imeli drugo obravnavo. In v nekaj tednih bomo morali opraviti vse tisto, kar smo počeli v zadnjih dveh letih. Zato se moramo osredotočiti na bistveno v naslednjih pogajanjih. Hvala, gospa Vojčuk. Ja, delali bomo hitro. Druga obravnava določa časovnico. Zdaj pa dajem besedo še enkrat Kristi Klas. Ja, gospod predsednik, veliko je še zapovedati kajti zdaj smo govorili samo o splošnem okviru. Naj povem, da sem nekoliko razočarana nad navdušenjem Ehe sveta in pa komisije. Tukaj bi si želela več navdušenja na evropski ravni. Pri fitofarmacevskih sredstvih smo že imeli nacionalno avtorizacijo, tukaj pa začenjamo od začetka. In uh, nekoliko protislovno je, če bomo vse skupaj pustili nacionalni pristojnosti, na to pa bomo govorili o evropski avtorizaciji. To se mi ne zdi smiselno. Želela bi si več, uh, želela bi si, da bi, razvi, da bi zavihali rokave in rekli, to nam bo uspelo. Na koncu bomo prišli do medsebojnega prepoznavanja in do medsebojnega priznavanja. In uh, ne vem, če je to bolj enostavno za evropski trg. Prej dvomim v to. Se pravi, čakajo nas uh, še razburljive razprave uh, pri definiciji posameznih pojmov. In uh, pri regulaciji biocidov moramo razumeti, da obstajajo na trgu proizvodi, ki niso biocidi, imajo pa biocidni učinek. Če naprimer se neka učinkovina iz kavča ali iz čevljev prenese na človeka, če potem zatečejo noge ali se pojavijo izpuščaji, potem gre to pripisati biocidnim pripravkom, ki bi morali biti na omenjenem predmetu tudi um, označeni. No in to bo potrebno, zato bo potrebno najti še ustrezne definicije. Prisluhnila sem tudi kolegom, ki so govorili o tem, da se strinjajo z evropsko autorizacijo, ampak da morajo obstajati izjeme za države članice. In uh, to so tiste meje, kjer se vedno nekako odmikamo od uh, evropskega pristopa in zato moramo najti ustrezen pristop za definicijo nacionalnih uh, izjem kjer je to potrebno. Tudi pri kriterijih izločanja in pa tako imenovanih cut-offs, to smo že določili. Vse to naj bi spadalo med, učinkovi, med učinkovine, ki so lahko nadomestne učinkovine. In kot takšne morajo biti predmet posebnih opažanj. Tako se jih da kvalificirati na evropski ravni, tukaj lahko določamo izmedljive kriterije. E, obstaja pa veliko snovi, ki jih ne moremo kategorizirati na te načine. Zato smo vse skupaj povezali tudi z poskusi na živalih. Povedali smo, da ne gre popolnoma brez takšnih poizkusov, ampak vse skupaj je potrebno organizirati na ta način, da, bo, e, da bomo pri tem odgovorni podpiram Eho pri tem, ki, pri tem, ko pravi, da potrebujemo jasno pravno besedilo eh, tega, zato si prizadevamo, ampak včasih imam občutek, da več ljudi kot eh, pripravlja tako pravno podlago, bolj zapletena je ta podlaga, izpade na koncu ta podlaga. Morda bi lahko v prihodnih razpravah povedali nekaj več o tem, tudi kakšni so stroški, ki jih bodo utrpeli proizvajalci biocidov, če bodo želeli proizvesti nek določen izdelek, če so takšni stroški izvedljivi, Biocidni pripravki niso nekaj, kar bi imelo velik trg, kakor je to v primeru kemikali ali fitofarmacijskih sredstev. Morda bi lahko tukaj imeli pristop, ki bi temeljil na količinah. Zato se zauzemam za dva seznama. Tukaj ne govorimo več o proizvodih z nizkim tveganjem. Tukaj sedaj govorimo o hitri in nezapleteni avtorizaciji. Ta enostavna avtorizacija bi kasneje morala biti tudi cenejša, saj ne gre za pripravke z največjim tveganjem. Se pravi, vidim, da imamo še veliko odprtih vprašanj. Vemo, kako deluje parlament, pogosto, delujem, pogosto delujemo v pisni obliki in zato apeliram na kolege in sodelavce, da naj pri svojih dopisih uh, najprej preučijo, kaj je v osnutku že zapisano, tako da ne bomo pripravljeni z eh, predlogi sprememb, ampak da bomo dobili neko dobro, dobro osnutek uredbe. Roki so eh, tukaj tesni in gotovo bo predsednik eh, povedal nekaj o teh rokih. Se pravi, veselim se predlogov sprememb in pa veselim se nadaljnih razprav. Hvala. Hvala, Krista Klas. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. september ob 18. uri. Glasovali bomo 4. oktober. Dobra. Naslednja seja je 20. Septembr, 20. septembra v Štrasburu od 19. uri in 15 minut. Um, s tem je seja za danes zaključena in vidimo se v ponedeljek v Štrasburu.